Odpiram to sejo, ki smo jo prekinili 17. junija 2010, zapisnik eh, sestanka 17. junija 2010 in besedilo sprejeto je na voljo na ogled. So kakšni komentarji? Ne vidim nobenih, s tem je zapisnik sprejet.